podpisali to deklaracijo. Gre za problem uh, psov brez lastnika in s to deklaracijo bi ta problem lahko rešili. Hvala. Eh, Hvala lepa. Nadaljujemo z glasovanjem. Prva točka na seznamu za glasovanje je sporazum z Zelenorskimi otoki glede vidiko zračnih prevozov gospoda Rikeja. Glasujemo o poročilo za proti vzdržani sprejeto. Naslednja točka je poročilo o zavarovanih jamstvenih schemah gospoda Petra Skinnerja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa poročevalcu. Naslednje poročilo gospoda Kase glede prihodnosti DDV-ja. Gospod Kaza bo prevzel besedo. Thank you, Mr. President. Um, paragraf 13. Hvala lepa. 13. odstavek je del odstavka 9, da ne bi ponavljali, bi predlagal ustni predlog, da črtamo 13. odstavek. Veseli me, da druge politične skupine podpirajo to spremembo. Chciałem zapytać, czy są jakieś sprzeciw. Kdo temu nasprotuje? Če nasprotujete temu ustnemu predlogu, potem prosim, da stanete. Ne, potem E, głosujemy na e, tekst. Potem bomo glasovali o besedilu, tako kot je bilo spremenjeno za ustnim predlogom spremenjenbe. Poimensko glasovanje glasujte, prosim. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Dziękuję panu Kasi. Hvala lepa gospodu Kasi. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Sharon Bowles glede imenovanja člana izvršnega odbora Evropske banke za obnovo in razvoj. Gospod Rasmussen, Rasmussen je imenovani glasovali bomo tajno, uporabili bomo naše glasovalne naprave, naj vas obvestimo o tem, da se bo pokazala modra lučka, nobene druge lučke ne bo videti, potem, ko boste vdali glas, bo zasvetila modra lučka, ker gre za tajno glasovanje. Odpiram glasovanje. Czy wszyscy głosowali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prijente, gratuluje. Sprijeto. Čestitamo novemu členu pravnega odbora Evropske banke za obnovo in razvoj. In hvala tudi gospe Bowson in poročilo. No e, nie działa maszyna do głosowania. Wyślemy na tych... Očitno je prišlo do tehničnih težav pri uporabi glasovalne naprave. Zdaj pa naslednja točka. Naslednja točka na dnevnem redu je upis dodatnih deležev kapitala Evropske banke za obnovo in razvoj. oziroma izvajanje protokola. Okrepi investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih. Ni bilo predlogov sprememb, tako da je, sprejet, je bilo prijeto skupno stališče Evropskega sveta. Naslednje poročilo pa je ponovno poročilo gospe Bowles o opisu dodatnih deležev kapitala Evropske banke za obnove in razvoj. Po sprejemu odločitve o dokapitalizaciji. Glasujemo v blokih, prvi blok, kdo je za, proti, ozdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo o predlogu komisije spremenjen za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu. Glasujem poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Najlepša hvala za to, čestitke, gospe Vauls. Naslednji je izvajanje čela 10 protokola združenih narodov o strednjem orožju in uvedba izvoznih dovoljenj za strednjo orožje in njegove sestavne dele in streljivo ter ukrepe glede njihovega voza in tranzita. Poročilo gospoda Jakolina, ki bi rad prezel besedo. Iz...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 lahko manjši stroški za MSP, je v tem sektorju ponostavitev, manjše upravna bremena, bolj vitki postopki za izvoz orožja, za civilno uporabo, večje sodelovanje s tretjimi državami, višji varnostni standardi, nasprotovanje, boj proti trgovanju z orožjem, boljša sledivost orožji v stvarnosti, ki se stalno spreminja. Vse to predstavlja v prvi obravnavi, v prvi Eh, prvem spravnem postopku odgovor na tragične dogodke, do katerih je prišlo na norveškem. Ti varnostni standardi bodo zadevali na desetine in desetine tisoča eh, športnikov in eh, ljudi, ki se ukvarjajo s tem v svojem prostem času. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali in seveda mačarskemu in tudi polskemu predsedstvu. Hvala, predsednik. Glasujemo. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na glasovanje. Kompromisni predlog prvi blok, kdo je za? proti vzdržani sprijeto. Zdaj bomo glasovali o osnovi komisije tako spremenjen, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. In zdaj glasujemo o zakonodajnem predlogu. Poimensko glasujte, prosim. Se vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Vestitke poročevalcu. Naslednja točka je poročilo kolega Moreje izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezane s stabilizacijsko pridružitvenimi procesi Evropske unije. 27 je manj za proti vzdržanje sprijeto glasujemo o tako spremljenem predlogu, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. Ste glasujemo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednja točka so tri je osnutki resolucij o pripravah na zasedanje Evropskega sveta 23. oktober 2011. Štiri politične skupine so vložile te resolucije brez sprememb. Glasovali bomo najprej do tretjem delu v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, ostršani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprijeto. Potem imamo peti odstavek v dveh delih, je prvi del za, proti vzdržani sprijeto. Drugi del za, proti vzdržani sprijeto. E, peti odstavek, četrti e, del v dveh delih, prvi del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 Odniesienie 5. Prvi del. Peti odstavek, peti del, eh, peta alineja. Glasujemo ločeno, kdo za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Peti odstavek, eh, šest, eh, šest, šest, peti odstavek je bil sprijet peti odstavek, šesta linija, dveh delih pregledov za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasujemo resolucije kot celoti za, proti, vzdržani, sprijeto. drugi predlogi resoluciji so zavrnjeni. Naslednja točka so osnotki resolucije o predložitvi Bolgarije in Romunije k šengenskem območju. Predloge resolucij petih političnih skupin. Prvi amandma, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o prvem amandmaju za, proti, vzdržani, zavrnjeno.